So, dear... Dragi kolegi, prosim vas, da zasedete svoje mesta. Your... Dame in gospodje, prosim, da se posedete. Sedaj pa bom nadaljeval v svojem jeziku. Drage kolegice in kolegi, Vse bi vas rad toplo pozdravil na naši konferenci. Dobra tradicija v tem parlamentu je, da poslanci Evropskega parlamenta in poslanci nacionalnih parlamentov organiziramo konference na aktualne teme. Danes bomo govorili o temi, ki bo imela zelo daljno sežen pomen in sicer se bomo ukvarjali s tematiko Evropski načrt za uživitev gospodarstva. V veliko čast mi je, da lahko pozdravim oba predsednika Češkega parlamenta in sicer na moji desni gospod predsednik Premizil Sobotka, predsednik senata iz Češke. Dobrodošli, gospod Sobotka. Na njegovi desni pa še predsednik poslanske zbornice in sicer gospod Miloslav Velček. Dobrodošli, predsednik Velček. In na moji levi je z nami predstavnik komisije, komisar Almunija. Dobrodošli, komisar Almunija, tu v Evropskem parlamentu. Äh, Pri komisiji smo že navajeni, da nas pogosto obišče in zelo nas veseli, da kljub temu, da gospod Manuel Barroso in tudi komisarji niso vsi danes prisotni, pa je med nami komisar Almunja. Ravno sem prejel obvestilo glede predsednika Evropske centralne banke, gospoda Trišeja, in sicer naj bi prišel okrog 15.20. Danes je namreč v Evropi precejšna zmeda, kar zadeva zračni promet. Tudi sam sem čakal danes zjutraj na letalo v Berlinu, ki je imelo zamudo in zato vas prosim za razumevanje, namreč ker bo gospod Jean-Claude Trišej prišel z manjšo zamudo. predlagam torej, da začnemo s prispevkom gospoda Almunije. Zato ga prosim kar, da prozame besedo. Izvolite. Zagrejte se, da ste vi prvi. vážené dámy vážení přátelé kolegyně dámy in gospodje spoštovani kolegi na samem začetku bi rad povedal da je evropski načrt za oživitev gospodarstva sestavni in naravni del osnovnih načel evropskega integracijskega procesa. Vsi si namreč želimo gospodarsko stabilne in konkurenčne Evrope. Evrope, ki je ne bodo vodili le privilegirani birokrati, pač pa si želimo Evrope, ki bo naklonjena evropskim državljanom. Poleg tega je to tudi v skladu s tem, kako je Evropska unija sploh nastala. Namreč včasih pozabljamo, vendar pa evropska ideja temelji na prostem pretoku oseb, storitev, kapitala, blaga in tako dalje. Sedaj vidimo, da se je svet znašel v gospodarski krizi in sedaj se je treba znajti v tej gospodarski krizi in sicer o pomoči naših strokovnjakov ekonomistov. Kar pa zadeva nas, politike, je naša uloga ta, da ostanemo zvesti našim načelom, ki sem jih omenil pred par trenutki. Z drugimi besedami, proces evropske integracije moramo nadaljevati po naših načelih, ne glede na to, ali nastopi gospodarska kriza ali ne. Mislim, da se moramo iz te gospodarske krize česa naučiti, vendar pa ne smemo podleči paniki in naivnosti. Ne smemo misliti, da današnjo krizo lahko rešimo z napoleonsko vizijo, z nekim socialnim inženiringom in z sebičnostjo nacionalnih držav ter Evropo dve hitrosti. To bi še podkrepilo razlike med starimi in novimi državami članicami, na katere so občutile plansko gospodarstvo in socialistični režim. To so izkušnje, ki bi lahko bile zelo koristne za države članice, ki so se med obema vojnama lahko svobodno razbijale. To pravim zato, ker če zgubimo izpred oči naša temeljna načela, lahko zapademo v skušnjavo, skušnjavo, da se odločimo za lahke odločitve, ki pa ne bodo dale pravega rezultata. Naša vprašanja so sedaj, ali subvencionirati, ali posojati in kakšna naj bo uloga centralnega nadzora v državah, ali potrebujemo evropsko integracijo za vsako ceno, ali bi bilo bolje, če bi si prizadevali za tako situacijo, ko bomo dosegli večjo varnost, ko se bomo osredotočili na varnost preskrbe s prehrano in energijo s pomočjo naše skupne kmetijske politike. Če se bomo tako odločili, potem mislim, da nam za evropsko gospodarstvo v prihodnje ni treba skrbeti. V Evropi je veliko sposobnih gospodarstvenikov in delavcev, ki so nas sposobni ohraniti na ravni, na kateri smo danes. Ne smemo pozabiti, da je tudi veliko birokratov in populistov, ki bi utegnili izkoristiti sedanje okoliščine za to, da bi dosegli svoje cilje. Vendar pa, če ne bomo izgubili izpred oči naših ciljev, potem ti ljudje ne bodo imeli nikakršne možnosti. Prav tako se ne smemo zapletati v sekundarne, manj pomembne probleme. Ne smemo utišati tistih, ki imajo zadržke glede določenih vidikov evropske integracije, kajti določene njihove kritike so zelo utemeljene. Sam sem optimist in prepričan sem, da bo Evropa s svojimi podjetniškimi prizadevanji ohranila in še okrepila svojo vlogo na svetu. Hvala lepa. So much, uh, Hvala lepa, predsednik Sobotka, sedaj pa predsednik Valček. Važeni pane prezidente Peteringu, važeni pane predsednik. Spoštovani predsednik Petering gospod predsednik Sobotka, spoštovani poslanci iz Evropskega in nacionalnih parlamentov, spoštovani gostje. V veliko čast mi je, da lahko spregovorim na tem medparlamentarnem zasedanju. Lahko povem, da sem v zadnjih nekaj tednih prisostoval mnogim sestankom s kolegi in strinjali smo se, da je ena ključnih tem, s katerimi se moramo sedaj spopasti, ta, da se spopademo z gospodarsko recesijo. Zato mislim, da je ta sestanek in da so sestanki mnogih delovnih skupin zelo aktualni in nujni. Svetovna gospodarska kriza se je spremenila v zelo globoko gospodarsko recesijo, ki po drugi svetovni vojni ni para. Vidimo, da so bili ameriški finančni trgi slabo regulirani in prišlo je do padca pri povpraševanju glede vseh produktov. Zlom trga, slaba regulacija, to so glavni razlogi, ki se skrivajo za sedanjo situacijo. Vidimo, da je prihajalo tudi do moralnih tveganj in nevarnosti. Vendar pa ta kriza kaže tudi na krizo v načinu razmišljanja. Vsi smo mislili, da bomo z našimi cvetočimi trgi premostili vse socialne ovire, vendar pa vidimo sedaj, da je prišlo do vse večjega socialnega razlikovanja. Opažamo tudi znake gospodarskega nacionalizma, nevarnost fašizma in drugih radikalnih ideologij. Vse to se nam ponovno približuje. Ljudje izgubljajo zaupanje v gospodarstvo, v politiko in v pravosodje. Danes, bolj kot kdajkoli prej, je Evropa poklicana, da ukrepa. Globina krize in tudi narava naših medsebojno prepletenih gospodarstev pomenijo, da se ne moremo odločiti za solistične rešitve posameznih držav članic. Koordinacija na ravni EU pomeni, da se moramo dogovoriti tudi o vzrokih krize. Pomeni pa to tudi skupno politiko pri oživljanju trgov. To pomeni tudi boljšo socialno varnost in učinkovite predpise. Pomeni pa to tudi, da moramo zauzeti usklajeno stališče v odnosu do tistih, ki nočejo ukrepati in ki hočejo samo izkoristiti drage ukrepe, ki so jih sprejele druge države. Sedaj ni čas, da bi kdorkoli karkoli dobival za ston. Edino pošteno je, da vsakdo plača za svoje uh, regulativne napake. Potrebujemo ukrepe za stabilizacijo trgov in tudi zauzetost posameznih vlad. Vendar pa odplačevanje izgub ne zadošča, izboljšati moramo zaupanje v finančne ustanove. Dolgo časa smo verjeli v samo regulacijo, sedaj pa smo videli, da se ne obnese. V EU smo uvedli določene regulatorne standarde, ki niso popolni, so pa nujni. Evropska unija mora spremljati regulativo tudi v državah članicah podarek je treba dati temu, da zaključimo integracijo regulatornih organov in da se jasno razmejijo odgovornosti. Razdrobljenost regulatorjev na finančnih trgih v ZDA se je izkazala za enega od glavnih razlogov za hiter padec v krizo. Ne potrebujemo več administracije, potrebujemo boljše regulativne rezultate, ne potrebujemo več regulacije, ampak boljšo regulacijo. Evropa mora spodbuditi povpraševanje in zelo spodbujam ukrepe, ki so bili v tem oziru sprejeti. Vendar pa potrebujemo več usklajenosti teh ukrepov na ravni EU. Morda je sedaj napočil pravi čas, da pripravimo nove evropske programe in da jim damo tudi ustrezna sredstva. Še vedno zaostajamo, ko gre za naložbe v nove tehnologije. V EU imamo zelo visok odstotek mladostnikov, ki opustijo šolanje. In če bi več sredstev namenili tem sektorjem, bi morda lahko omilili to krizo in preprečili naslednjo. Več moramo vlagati v našo varnost, razvijati moramo našo infrastrukturo. Zelene investicije. Tu je še vedno nekoliko nejasno, kako jih bomo plačevali. Zato se mi zdi, da moramo zastaviti nekatere jasne cilje. Gospod predsednik, predstavniki Evropskega in nacionalnih parlamentov, kolegi, dragi gostje. V teh kriznih časih mora naša evropska družina pokazati notranjo solidarnost. Ne smemo si zatiskati oči pred krizo in ne smemo se delati, kot da je ni, kot nekateri počnejo. To je izpit našega potrpljenja, naše solidarnosti. To je tudi možnost, da pridemo do novih idej. Vsaka posamezna država sama ne bo mogla razrešiti te krize. Evropska unija je telo, ki združuje in skupaj lahko premostimo to krizo naših 27 držav članic stvori najmočnejšo grupacijo na svetu. Uporabimo in izkoristimo to ogromno moč, ki jo imamo za premostitev krize. Ta konferenca je nedvomno odlična priložnost. Eh, Hvala lepa, predsednik Vlček. Iz pripomp obeh predsednikov smo že slišali, da obstajajo različni podarki. Sam sem zadržal svoje stališče, bi pa v imenu Evropskega parlamenta dejal, da načeloma zaupamo trgu. Pravimo pa tudi, da trg potrebuje določen red. V Lizbonski pogodbi je govora o socialnem gospodarstvu, torej smo za trg, vendar pa trg ni sam sebi namen, pač pa mora služiti ljudem, Zato govorimo o socialnem gospodarstvu, kar se mi zdi, da je zelo dober izraz. Sedaj pa bi rad dal besedo še nekomu, ki je sodeloval konec tedna na sestanku finančnih ministrov G7 v Rimu. Evropska komisija je seveda tam vedno zastopana, to velja tudi za Evropsko centralno banko in sedaj me zelo veseli, da lahko dam besedo komisarju Almoni. Izvolite. Uh, Hvala lepa, predsednik Pöttering. Hvala lepa Evropskemu parlamentu, da je povabil komisijo in tudi mene osebno, da lahko sodelujem te razpravi. V imenu Evropske komisije bi rad pozdravil poslance nacionalnih parlamentov in seveda tudi predsednika obeh domov češkega parlamenta. Strinjam se z njunimi besedami. Evropa in svetovno gospodarstvo, vsi skupaj smo soočeni z edinstveno gospodarsko krizo. Pred letom in pol, ko se je ta kriza že začela, si niti predstavljati nismo mogli, da se bomo danes srečali z globoko recesijo naših gospodarstv. Prejšnji petek, neposredno pe pred zasedanjem G7 v Rimu, je Eurostat objavil številke glede BDP-ja v vseh naših državah. In sicer za konec leta 2008. Žal so konec leta 2008 številke bile negativne in nekoliko slabše kot številke, ki smo jih predvideli v naših napovedih. 19. januarja sta EU in euroobmočje zabeležili nič celih oziroma 1,5 odstoten padec. Če primerjamo to četrtletje z lanskim, In sveda obstaja nihanja med posameznimi gospodarstvi, vendar pa to kaže, da vstopamo v leto 2009 z recesijo. Podobno se dogaja tudi v ZDA in tudi ameriško gospodarstvo je vstopilo v 2009 v recesiji. Podobno velja za Japonsko In če pogledamo številke za Japonsko, ki so bile danes objavljene, vidimo, da so te številke še slabše, kot so ameriške ali evropske. Pred par meseci smo se še vedno pogovarjali, ali lahko dosežemo to, da bi razvijajoča se gospodarstva ohranila svojo rast in da bi ostala neke vrste gonilna sila in bi nam tako pomagala, da se izvlečemo iz te recesije. Žal pa lahko vidimo, da kitajsko gospodarstvo, brazilsko gospodarstvo, indijsko gospodarstvo, naprimer, če tudi ohranjajo rast, pa tudi ta gospodarstva doživljajo upočasnitev in vsa gospodarstva v sponu beležijo negativno rast. Svetovna trgovina je odraz medsebojnih povezav med industrializiranimi gospodarstvi, med gospodarstvi v sponu, med razvitimi in manj razvitimi. Svetovna rast se je zelo, zelo hitro zmanjšala v preteklih treh mesecih leta 2008. Gre torej za prvo globalno krizo in to kaže, da nam je globalizacija prinesla po eni strani ogromno priložnosti. Videli smo tudi, da smo imeli korist od večje medsebojne povezanosti v preteklosti, sedaj pa je prišlo tudi do prenosa negativnega učinka na gospodarstvih industrializiranih držav. Sedaj vidimo, da se moramo vsi soočiti z zelo težavno gospodarsko situacijo. Vsi sedaj začenjamo doživljati socialne napetosti, gospodarske napetosti prav zaradi te gospodarske upočasnitve. Kakšen je bil naš odziv z evropskega vidika? Moram reči, da je Evropska unija dobro pripravljena, da se spopade z gospodarsko, svetovno gospodarsko krizo in sicer v tem smislu, da lahko usklajujemo naše gospodarske politike. Imamo ustanove, kot je Evropska centralna banka in gospod Triše bo z nami že čez par minut, zato se ne bom spuščal v odločitve, ki jih je sprejela Evropska centralna banka ampak tudi druge evropske centralne banke v EU ali izven meja EU so se usklajevale in so usklajevale svoje odzive na področju monetarne politike, tako da se je zagotavljala likvidnost v sistemu na bolj učinkoviten način, kot pa recimo v preteklih epizodah recesije. Tako da z monetarnega vidika smo se lahko odzivali. Kar pa zadeva našo fiskalno politiko, tudi tu smo v Evropi vajeni, da usklajujemo naše fiskalne politike. Po mastrihski pogodbi smo predvideli usklajen okvir za koordinacijo naših fiskalnih politik, če tudi fiskalna politika sama ostaja v glavnem vezana na odločitve nacionalnih vlad in nacionalnih parlamentov. Vendar pa obstaja določena pravila glede proračunske discipline, obstajajo konvergenčni programi, razprava o teh srednjeročnih strategijah na ravni ekofina, implementacija pakta za rast in stabilnost, to so inštrumenti, ki so se izkazali za zelo koristne. Te inštrumente lahko v času recesije uporabljamo za usklajevanje naših fiskalnih odzivov. In kot posledica tega usklajevanja je Evropska komisija predlagala, Evropski svet pa sprejel Evropski načrt za oživitev gospodarstva. Mislim, da je to prvič, da evropejci s proticiklično uporabo gospodarstva reagirajo na pozitiven način vidimo, da so se predsedniki držav in vlad uspeli dogovoriti za skupen odziv. Sedaj začenjamo ocenjevati, kakšen je bil učinek tega odziva na naša gospodarstva. Če si ogledamo naše začetne ocene, ki jih še dodelujemo in jih bomo marca predstavili Evropskemu svetu, torej po teh naših začetnih ocenah vidimo, da fiskalne spodbude, o katerih so se odločile države članice v zadnjih dveh, treh letih, znašajo 1,5 odstotka BDP-ja. Tukaj so tudi odločitve sprejete na nacionalni ravne, da bi zagotovili finančne nacionalne spodbude in sicer nič celih 5 odstotka BDP-ja. Poleg tega pa imamo v Evropi tudi zelo pomembno ulogo, ki jo je treba pripisati avtomatičnim stabilizatorjem in pričakujemo oziroma ocenjujemo, da učinek teh stabilizatorjev na gospodarstvo znaša v letih 2009 do 2010 1,7 odstotka evropskega BDP-ja. Vse skupaj torej Naša podpora gospodarskim dejavnostim z fiskalnega vidika, torej preko avtomatičnih stabilizatorjev in preko diskrecijskih spodbud, znaša 3,3 oziroma do 4 odstotke BDP-ja letos in naslednje leto. Tretja skupina ukrepov, ki so bili sprejeti kot odziv na sedanjo krizo, znaša oziroma pomeni podporo bančnemu sektorju. To so ukrepi, ki so usmerjeni v normalno delovanje finančnih trgov. Gre za reševanje finančnih inštitucij, ki neposredno občutijo učinek te krize. To se je tudi usklajevalo na evropski ravni in sicer z ustanovitvijo oziroma s pripravo skupnih smernic glede garancij, ki jih nacionalne vlade dajajo svojim finančnim inštitucijam. Sprejeli smo skupne smirnice za dokapitalizacijo finančnih inštitucij in sicer tako z javnimi ali zasebnimi sredstvi. V obeh primerjih skušamo s temi smirnicami doseči enakopraven položaj. To so odločitve, ki bi jih morali sprejeti na nacionalni ravni, ki pa ne smejo uvajati ovir za skupni trg. To pomeni, da nacionalni ukrepi ne smejo postavljati novih ovir, ne smejo povzročati diskriminacije. Namreč diskriminacije med posameznimi državami članicami. In sedaj, ko spremljamo implementacijo posameznih svežnjev za podporo finančnemu sektorju, in v luči teh smernic se sedaj pogovarjamo, tako kot verjetno mnogi veste, kako se spopasti s preostalimi problemi, kajti tudi z monetarnimi, fiskalnimi problemi kreditni trgi ne delujejo normalno. Zato moramo ponovno vzpostaviti kreditne tokove in to čim prej. Naj si gre za to stran Atlantika ali Ameriko, je treba ponovno vzpostaviti normalno delovanje kreditnih trgov. Ne monetarna politika, ne fiskalne spodbude ne bodo same po sebi učinkovite. To je torej tretji korak naših razprav. Na ravni G7 smo se ta vikend pogovarjali z japonskimi in ameriškimi partnerji, kako usklajevati naše ukrepe na tem področju. Tudi na globalni ravni, vendar pa se moramo najprej dogovoriti med seboj. To bo sedaj ključnega pomena v prihodnjih nekaj tednih, to bo ključnega pomena za sestanek predsednikov držav in vlad 1. marca. To bo ključnega pomena za pripravo evropskega stališča za sestanek G20 v Londonu 2. aprila. Davkoplačevalci nas pozorno spremljajo, pravijo, razumemo, da mora bančni sektor delovati, razumemo, da je najbolj neposredni izziv za vlade in finančne organe ta, da se ponovno spostavi normalno delovanje finančnih trgov, ker brez njih ne moremo ponovno priti do rasti in prebroditi recesije. Vendar pa denar, denar davkoplačevalcev pomeni tudi, da potrebujemo čim večjo transparentnost. Skratka, davkoplačevalci hočejo vedeti, kaj se skriva za bilancami stanja posameznih finančnih ustanov. Potrebni so zaostreni pogoji za menedžerje, ki morajo biti odgovorni za slabo vodenje nekaterih inštitucij v preteklosti. Poleg tega potrebujemo sisteme, da bi se izognili procikličnosti v smislu kapitalskih zahtev, pa tudi v smislu nagrajevanja vodstva in trgovcev v finančnem sektorju. Vsi ti pogoji skupaj s transparentnostjo predstavljajo zelo pomembno politično tematiko in tudi zelo pomemben politični predpogoj, ki mora spremljati prenos sredstev finančnemu sektorju. Poleg tega potrebujemo, in to tudi že počnemo, nadzor nad tem, kakšen je dejanski učinek fiskalnih spodbud v naših gospodarstvih. V našem načrtu smo priporočili, da bi morale biti te fiskalne spodbude ciljno usmerjene, pravočasne in to so pogoji, ki jih je treba izpolniti, če si želimo dobrih rezultatov naših prizadevanj preko javnih financ, preko denarja davkoplačevalcev. Istočasno pa, kot spremljamo uresničevanje teh spodbud, pa opažamo, da nekatere države članice v nekaterih primerjih so pod nadzorom ne samo komisije Evropskega parlamenta in sveta, pač pa nekatera gospodarstva zelo opazujejo tudi trgi. Videli smo tudi, da se je v zadnjem mesecu, mesecu in pol spremenilo stanje glede obveznic in to seveda pomeni tudi to, da položaj glede javnih financ ni enak v vseh državah članicah. To pomeni tudi, da je vzdržnost zelo pomembna za vse nas. In to nas tudi opomni, da sicer dajemo finančne spodbude za kratkoročno povpraševanje, ampak samo javni sektor skozi fiskalne politike lahko zagotovi tako pomoč. Obenem pa moramo biti zelo pozorni, da ne ogrozimo srednjo oziroma dolgoročno vzdržnosti javnih financ. In to je tudi razlog za implementacijo našega fiskalnega okvira in to je tudi razlog, zakaj menimo, da je uresničevanje pakta za rast in stabilnost tako pomemben. Ta pakt je bil tudi revidiran pred nekaj leti in ta revizija je prinesla več prožnosti za uporabo javnih financ v slabih časih. In to fleksibilnost potrebujemo sedaj. Obenem pa moramo to fleksibilnost kombinirati tudi z zelo strogimi zahtevami za srednje oziroma dolgoročno vzdržnost javnih financ. Na ta način ne bomo ogrozili prihodnosti naših gospodarstev in tudi ne bomo prelagali gospodarskega bremena na naslednje generacije. Tudi evro nam pomaga prevedriti sedajni vihar. Euro je zaščita, euro nam nudi določeno varnost in v nekaterih členih lahko vidite, da analitiki oziroma strokovnjaki razpravljajo o možnosti, da bi se razdelilo evro območje. Verjetnost, da se bo to zgodilo, je enaka nič, ampak Seznam kandidatk, ki se želijo vključiti v območje evra, pa je zelo, zelo dolg. In veliko daljši, kot je bil še pred par leti. Torej, evro je inštrument, ki nas ščiti. Evro je zelo koristen inštrument, ki vsem nam pomaga prebroditi sedanjo krizo. Vendar pa evro zahteva tudi odgovornost za vse članice Evropske in monetarne unije. Ta odgovornost pa ima opraviti predvsem z tem, kako posamezna država obravnava svoje javne finance na srednji oziroma dolgi rok. Ob zaključku naj povem še, da se ukvarjamo ne samo z razpravami na evropski ravni, pač pa se ukvarjamo tudi s tem, da dajemo evropski prispevek globalnim rešitvam, ki jih moramo poiskati 2. aprila na sestanku v Londonu prispevamo tudi k razpravam mednarodnih finančnih ustanov. In spomladi po londonskem vrhu bo potekal zelo pomemben sestanek IMF-a in Svetovne banke v Washingtonu. Evropa mora prispevati in Evropa že prispeva pri iskanju globalnih rešitev. Tu pa mora Evropa govoriti z enotnim glasom, z enotnim stališčem in jasnimi idejami. Veliko smo že prispevali na začetku na globalnem vrhu v Washingtonu, sedaj želimo ponovno dati svoj prispevek v Londonu. In z tega vidika upam, da bosta oba sveta, neformalni 1. marca in formalni 19. marca, predtem pa še srečanje G20 skupaj z evropskimi inštitucijami naslednjo nedeljo v Berlinu. Upam, da bodo vsi ti sestanki zelo jasno, jasni, ko gre za to, kakšen je lahko naš prispevek globalnim rešitvam. Eden od prispevkov in tu bi rad čestital češkemu predsedovanju, ki ima zelo jasno stališče. Torej, eden od prispevkov, verjetno najpomembnejši strani Evrope pri iskanju svetovnih rešitev, je poudarjanje potrebe po izogibanju protekcionizmu. Naše državljane moramo zavarovati pred tveganjem protekcionizma, ohraniti moramo svetovno gospodarstvo odprto, ohraniti prost pretok blaga, storitev, kapitala, ljudi. Res je, da te svoboščine, ki so bistvenega pomena, mora spremljati tudi ustrezna regulativa, ampak ustrezna ravnovesje med regulativo in svoboščinami v preteklosti ni bilo prisotno. Zato so tudi nastala sedanja neravnovesja in zato sedaj iščemo rešitve za to krizo. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar Almunijo, za vaše poročilo. Predlagam, ker predsednika Trišaja še ni, da vprašam, prosim, poročevalca Evropskega parlamenta, da nam podate svoje poročilo. Potem pa bomo to prekinili oziroma, ko boste končali, pa bomo prosili predsednika Trišaja za njegovo poročilo. Po poročilih naših poslancev, pa bomo imeli dve poročili nacionalnih parlamentov in potem zopet poročilo našega poslanca. Zdaj pa Klaus Hanne-Line in potem bo predsednik eh, sveta eh, Sobotka prevzel vodenje. Gospod predsednik, gospe in gospodje. Torej, Spoštovane gospe in gospodje, to srečanje ima že določeno tradicijo. Od leta 2005 ima Evropski parlament skupino, ki pripravlja pomladanski vrh in eh, se ukvarja z resolucijo parlamenta in tu prispeva parlament k lizbonski strategiji s svojim delovanjem te skupine. Torej, veselim se, ker je toliko nacionalnih poslancev prišla k nam in da nam bodo morda pomagali pri pripravi resolucije za spomladanski vrh. Torej, tema, ki dominira tukaj, je gospodarska kriza in o tej temi smo že govorili in eh, torej, vidimo, da je v preteklosti parlament, da se ni ukvarjal samo z eh, drugimi politikami, ampak je pripravljal tudi to resolucijo in sicer zato, da bi našli rešitev za to krizo. In zato smo tudi danes povabljeni na to srečanje. In ko govorimo, torej, glede na naslov o njovem delu, potem menimo, da je kriza, ki nas je prizadela glede svojega obsega, primerljiva z krizo prejšnjega stoletja ob koncu 20. začetku 30. let, ki, ko je šlo za to veliko depresijo. Takrat je bil ameriški predsednik Roosevelt in on je eh, pravzaprav ta pojem New Deal uvedel, ko gre za pragmatičen pristop k politični krizni situaciji, ki jo je pač treba rešiti in tu bi rad jasno povedal, da je situacija danes na svetu podobna tisti. In zaradi tega je prav, da z neke vrste njovim delom poskušamo te stvari obvladati. To pa tudi pomeni, ne pomeni, da bomo nekako se vrnili v čas pred evropski notranji trg. Ne želimo protekcionizma, ne želimo državnega zadolževanja želimo ohraniti torej notrni trg s fleksibilnostjo, ki jo nudi in želimo pragmatične odgovore na vprašanja, ki so na, nam na voljo. In zavedamo se, da gre za delo, ki ga morajo upravljati tako nacionalni parlamenti kot Evropski parlament. Nacionalni parlamenti imajo pravzaprav, operirajo za več sredstvi, vendar treba je. Eh, tu sodelovati. Ne sme priti do protekcionizma, ne sme priti do prevelikega državne zadolževanja, kajti to bo pripeljalo iz ene krize v naslednjo. Vendar tudi evropska raven je tu eh, pozvana, da deluje. Mi kot zakonodajalci smo tu pozvani, da delujemo in naša naloga je, da z zakonodajo prispevamo k temu, da bo možnost eh, takšne krize v prihodnosti zmanjšana in o tem se moramo pogovarjati. Še ena pripomba. Torej, dejstvo, da je Evropa razmeroma dobro se odrezala v tej krizi, če primerjamo z drugimi gospodarstvi na tem svetu, to pa je povezano s tem, da smo v zadnjih letih Lizbonskega eh, procesa veliko dosegli. In zato je Evropska eh, unija in pa Lizbonska strategija odgovor na možnosti in tveganja globalizacije. In mislim, da moramo to v resoluciji, ki jo pripravljamo za spomladanski vrh, jasno povedati. Evropa je nekako v boljši poziciji kot ostali Še povedal bi eh, nekaj v zvezi z evrom. Torej, veseli moramo biti in tudi to bo v resoluciji, da evro imamo. Evro je znatno prispeval k temu, da, so, eh, da je stanje v Evropi kljub krizni situaciji eh, še vedno stabilno. Ne bi želel vedeti, kaj bi se zgodilo, ko bi prišlo do situacije, ko bi eh, tako kot prej imeli nacionalne valute in potem bi manjše, večje države pri vsaki eh, krizi doživljale tudi krizo svoje valute. In kaj vse bi iz tega nastalo? Tudi vse to je treba jasno povedati v okviru resolucije, da je veliko tega, kar smo dosegli, bilo dobro in prav, in Evropi pomaga zlasti v teh eh, nevihnih časih. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Lene. Zdaj pa kolegi, gospod Triše, predsednik ECB še ni tukaj, zato bi dal besedo gospe Hercogovi. Najlepša hvala, gospod minister. Torej, kot soporečevalka Evropskega parlamenta v imenu socialistov bi rada povdarila eh, človeški obraz in človeški izziv krize. Evropski parlament, ki ga je izvolilo evropsko ljudstvo, je pravi organ za to. Ker je globalna finančna kriza Evropo prizadela, je za nas to zdaj priložnost, da Evropa pokaže, da služi svojim državljanom in to na način, da deluje. Mi imamo skupno, skupni cilj, da pomagamo ljudem tako, da ohranimo zaposlovanje in da spodbujamo investicije, da se izognemo protekcionizma, ki ga spremlja tudi nacionalizem. V interesu Eh, zaščite ljudi, moramo zgraditi družbo, ki bo temeljela na znanju in s tem bomo dosegli, da bo večja varnost ljudi v času spremembe. In gre za um, sodelovanje med finančnim um, spodbudami in s pomembnimi um, deli Lizbonske strategije ljudje, inovacije, zaposlovanje. In orodje, ki je potrebno za to in je dano z Lizbonsko strategijo, je v združevanju politik. Tudi evropski proračun mora biti uporabljen na način, da se poglobijo eh, napori za ustvarjanje delovnih mest in da se zmanjša potencial še večje krize. Eh, skupen evropski odziv je v tem trenutku bistvenega pomena. Zato, da ne bo prišlo do konfliktnih ukrepov v času te oživitve gospodarstva. Ne smemo pa sprejeti ukrepov, ki bi spodkopovali enotni trg in pa Evropsko monetarno unijo in pa dejstva, da je Evropa globalni akter. Torej, neravnotežja in svetovna kriza to ni le finančna kriza, temveč sistemična kriza zaradi trdnih pravil in pa eh, socialnih in gospodarskih neravnovesij, ki so prispevala k kreditnemu eh, balonu. In ta kriza je šele začela pravzaprav pokazati učinke v realnem gospodarstvu z izgubo delovnih mest in eh, še nekaj osebnih pripomb od leta 1989 vidimo, da se situacija spreminja in mi lovimo svoje rešitve. Zaradi tega socialisti verjamemo, da je edini način, da najdemo pot iz te rešitve z ljudmi, skozi ljudi, za ljudi, preko ljudi. In zato mora Evropa slediti skupnemu celju, cilju, da ustvarja delovna mesta in več priložnosti. Ta cilj bi pravzaprav moral biti vključen v evropski načrt okrepitve gospodarstva. Države članice pa morajo zagotoviti, da bo Evropski socialni sklad usmerjen k torej, preusposabljanju torej, in da s tem pomagamo eh, premagati krizo. Povdariti, torej fokus, osredotočenje mora biti tisti, ki so najbolj ranljivi na trgu dela potem morajo biti zaščitena zlasti mala in srednje velika podjetja. Kot je Darwin rekel pred 200 leti, glede eh, teorije o naravni selekciji, ni najmočnejša vrsta tista, ki preživi, ampak tista, ki je najbolj inteligentna in tista, ki daje najbolj inteligentne odgovore na izzive. Prepričana sem, da je pot iz krize tudi takšna, torej eh, inteligentna. Ne pozabimo, kolegi, sistem ne more biti inteligenten, le ljudje so tisti, ki so lahko inteligentni in tako eh, bolj inteligentni kot v preteklosti. Nadzor bančnega sistema je potreben in v bistvu se moramo odločiti za neposredno dejanje in zamogočiti maksimalno fleksibilnost za ukrepanje, istočasno pa zagotoviti varnost eh, prebivalcem. Inovacije so pomembne, zato da bodo gospodarstva bolj produktivna. In spodbujati moramo, da če bomo maksimizirali um, tehnološki vpliv na gospodarstvo in da bomo podprli še zlasti industrijski sektor, potem lahko Evropa ima korist od te ekonomske, ekonomskega kaosa. Potem bi morali tudi poskrbeti za usposabljanje, za vlaganja v raziskave in razvoj, tako odraslih, kakor tudi za vse življensko izobraževanje. To so vse prioritete, s katerimi lahko povečamo um, produktivnost in omogočamo ljudem, da ostanejo zaposleni v visoko konkurenčnem okolju. Evropski socialisti bi želeli povdariti, da so ljudje pomembni, kajti samo za ljudmi, preko ljudi in za ljudi lahko naredimo Evropo za najboljši kraj, kjer se da dobro živeti. Hvala lepa za vašo pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Res Gospa Hercog, hvala lepa. Ali lahko zdaj pozdravim predsednika Evropske centralne banke Jean-Claude Trišeja? Predno pa mu dam besedo, pa bi vam povedal, da če želite imeti besedo, morate izpolniti obrazec, s katerim želite uh, pač. Uh, nekaj povedati in potem bomo imeli vedno takšen vrstni red, da imamo dva predstavnika nacionalnih parlamentov, potem pa enega eh, poslanca iz uh, Evropskega parlamenta. Zdaj pa gospod Jean-Claude Trichet, izvolite. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik Senata Češke republike, gospod predsednik poslanske zbornice Češke republike. Dame in gospodje, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, zelo sem vesel, da lahko sodelujem na tem medparlamentarnem zasedanju v eh, Bruslu. Smo sredi februarja, ampak to je že tretji sestanek, ki ga imam z Evropskim parlamentom in sedaj še z nacionalnimi parlamenti. In to je dokaz za to, v kolikšni eh, miri je naš dialog tesen torej danes smo v zelo težkem gospodarskem položaju gospodarstvo doživlja močan konjunkturni padec in to je doseglo tudi evropsko unijo vlade parlamente, centralne banke so hitro in odločno reagirale. Danes bi opozoril na en vidik, ki se mi zdi izredno pomemben in sicer, da smo pri vsej svoji odločenosti delovali tako, da nismo izgubili naše srednjeročne usmeritve in to Ta vidik bi vam želel zdaj pojasniti. Na, naša glavna naloga kot uh, odločevalci je, da rešimo to krizo skupaj z zasebnim sektorjem. Torej, krizo v mednarodnem finančnem eh, sektorju, mednarodnih gospodarskih politikah in v finančni arhitekturi moramo rešiti. Istočasno moramo zagotoviti, da bodo naše odločitve danes takšne, ki ne bodo povzročile v prihodnosti podobnih eh, neurejenosti. In moj glavni predlog je, da moramo oblikovati politike na takšen način, da se ne bomo vrnili na status quo eh, pred eh, to krizo, ampak bomo ustrezno usmerili svoje politike na finančno stabilnost eh, srednjeročnega trajanja. Torej, globalno gospodarstvo je še vedno neuravnoteženo in sicer na treh področjih. Finančnih sistemih, makroekonomskih konfiguracijah in pa v vodenju finančnih arhitektur. Sedanja kriza nam ne omogoča zgolj priložnosti, da znova postavimo ravnotežje, temveč postavlja nekako zahtevo, da se to stori na teh treh glavnih področjih. To so glavni izzivi, moram, s katerimi se moramo spopasti, ne glede na to, kakšno je še naše ostale delo. Naj vam povem, eh, kako vidim te izzive in sicer od eh, izvora krize. Ta izvor krize je, bila, je bilo masivno podcenjevanje krize v finančnem sektorju in sicer strani vseh glavnih gospodarstev zaradi finančnih inovacij, ki so eh, pripeljale do netransparentnih finančnih produktov. Ti pa so povzročili pravzaprav padec eh, vseh eh, sredstvih, torej vseh stranih. In, eh, namen tega je bil, da bi se povečalo potrošništvo, večino celotnega buma pa je bila eh, na napačnih predpostavkah, da se bodo te cene eh, sredstev, cene premičnin dvigale ne, ne kar naprej. Vendar, eh, torej udeleženci na trgu so kmalo ugotovili, da so te predpostavke nerealne, da so cene padle da so eh, se podjetja in pa tudi finančni produkti, da so zgubili na vrednosti. Drugi dejavnik, ki ga moramo prepoznati, je makroekonomske politike, ki so bile napačne. Niso se dovolj usmerjale na srednjeročno stabilnost in trajnost, s katerim bi, se, bi preprečili neuravnovešenost. To pa je bilo zaradi napačnega prepričanja, da v globalni ekonomiji bo za nekatere eh, družbe ali eh, ekonomije boljše kot v drugih ekonomijah. Torej, to prepričanje pa je imelo osnovo v letih hitre rasti, vendar to je bilo napačno gledanje in ta kriza je pokazala, kakšno tveganje je bilo, torej tveganje za gospodinstva, za podjetja in dolgovi so se akumulirali. In Opazili smo, da so bila tudi neravnovesja v globalnem vodenju. Zavedati se moramo torej, pomankljivosti internacionalne finančne arhitekturi. Torej, ne gre za analizo, da bi ta bila problem. Torej, tveganja v finančnem sistemu so se izkazala v tem procesu. IMF je koordiniral uh, posvetovanja, da bi se tukaj spopadli z temi problemi. G7 in tako dalje so srečanja izražala pomisleke in zaskrbljenost v svojih eh, sporočilih, vendar njihove odločitve niso bile ustrezno um, izvajane. Potem je tu še nevarnost eh, korupcije, ki se ni takoj opazila oziroma niso je zaznali, kako je nevarna. Zato mislim, da je eh, centralna banka tista, ki mora tukaj jasno povedati, da mora zasebni sektor eh, se pripraviti na korekcije. In o tem smo govorili v Bazlu že leta 2006 in tudi na začetku leta 2007. In banka za mednarodne poravnave je bila najbolj lucidna od vseh mednarodnih inštitucij. Vendar, če pogledamo zdaj naprej, kaj je treba storiti, da ta neravnovesja v globalnem finančnem sistemu, makroekonomski politiki in mednarodnem vodenju zdaj uravnamo. Za finančni sistem je tako, da potrebujemo regulacijo. In s njo naj bi preprečili ponovno pojav tega, s čimer smo se zdaj soočali, mora tudi omogočiti finančno stabilnost. In finančno stabilnostni forum je že pokazal, katere so eh, ključna področja. Torej, gre za tri področja. Politik, prvič, vnesti moramo pobude in predpise, ko bi da se finančni sektor ne bi usredotočal preveč na kratkoročna obdobja, izboljšanje transparentnosti za izogib tveganjem in pa še, torej, treba je regulirati ostale, torej, finančni sektor. Kot pa tretja točka, pa moramo eliminirati elemente. Uh, ki omogoča finančnemu sektorju, da bi prevelika tveganja um, sprejemali in da bi se teh tvegan v težkih časih, um, da bi se jih želeli um, otresti. Torej, o teh treh stvarih sem govoril tudi ob drugih prilikah in v sporočilu eh, G7, ki je bilo v soboto objavljeno, so tudi povdarjena. Danes bi povdaril samo to, da, makro, da so makroekonomske politike pomembne. In šo, kratkoročno je pomembno, da sedanjo situacijo stabiliziramo, da ne smemo izgubiti Ne smemo pa ob tem izgubiti srednje ročne orientacije. Moramo stabilizirati um, ekonomsko situacijo tako doma kot mednarodno. Kar pa se tiče prihodnosti, denarne in fiskalne okrepi se izvajajo in sicer na široko. Evropska centralna banka je bila tudi ena prvih, ki se je odzvala ustrezno na denarnem trgu ko se je po leti 2007 že pojavil problem na trgu. Naša, naše vodilno načelo je bilo, da zagotovimo cenovno stabilnost srednjeročno in sicer glede naše definicije, torej pod dvemi odstotki in ta cenovna stabilnost je največji prispevek, ki ga lahko nudimo k celotni stabilnosti evroobmočja. Na globalnem eh, vidiku pa je pomembno, da politike tudi delujejo ustrezno. Zelo pomembno je, da politiki, da se ne usredotočajo na kratkoročne rešitve, ampak da sprejemajo bolj dolgoročne perspektive, s katerimi lahko zagotovijo trajnostno oživitev. In dva osrednja elementa sta tu. Prvič so kredibilne strategije ki jih je treba načrtovati in izvajati, torej te makroekonomske strategije in drugič politike mm, ne smejo samo stimulirati domestičnega, domačega povpraševanja, temveč morajo eh, spodbujati tudi dolgoročno strukturne prilagoditve. To vse velja tudi za Evropo. Torej, stabilne politike so pravzaprav evropski eh, znak in ponosni moramo biti tega, na ta evropski znak in, ga, in se ga ne smemo odpovedati. In sedanja finančna arhitektura in, eh, in mednarodne inštitucije nam morajo pomagati, da bomo sprejeli stabilnostne politike in sprejeli korektivne ukrepe, kjer je to potrebno. Mednarodne inštitucije pa bi morale sprejeti isto. Torej, osrednja bančna skupnost je sprejela eh, to in sicer ob velikem sodelovanju in globalne centralne banke to tudi odražajo pri globalnem financiranju. Torej, ko gledamo makroekonomsko in finančno stabilnost, moramo to nasloviti bolj celostno, kot je bilo to storjeno do zdaj. Zato potrebujemo boljše razumevanje povezave med makroekonomskim in eh, drugim nadzorom, finančnim nadzorom torej sodelovanje med eh, IMF-om in neformalnimi skupinami, torej finančnim stabilnostnim forumom, je tudi zelo pomembno. Poleg tega mora IMF izboljšati svoj nadzor, torej finančni nadzor, zlasti kar se tiče eh, določenih držav. Torej, dolgo časa smo se usmerjali na nadzor eh, razvijajočih trgov in trgov držav v razvojih, kar smo mi ostali, pa smo menili, ostale pa manj. Vendar kriza nam je zdaj dala bolečo izkušnjo, da tudi industrializirane ekonomije potrebujejo resen, strok nadzor. Vse mednarodne inštitucije bi morale nekako skušati okrepiti ta nadzor in spodbujati prilagoditev politik. Gre za dolg program, težek program in vseh odgovorov še nimamo, vendar tu lahko odigra Evropa vodilno vlogo. Torej moramo slediti takšnim stabilnostnim politikam, eh, srednje vročnem nekako načrtu in takšne politike moramo pravzaprav zasledovati tudi na globalni ravni, zato da se ne bomo vrnili na status quo pred to krizo. Sedanja kriza je obveznost, da eh, skušamo eh, odpraviti neravnovesja v finančnem sektorju, kakor tudi pri makroekonomskih politikah. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod predsednik. Zdaj pa odpiram razpravo. Kot je predsednik Petering omenil prej, bomo imeli zdaj predstavitve nacionalnih parlamentov. Dobre, Hvala lepa, gospod predsednik. Predno pa spregovorim, bi želel eh, čestitati govorcem pred menoj. Torej, zaskrbljenost, ki so jo vsi izrazili, pa je povezan z, z situacijo, ki je torej obširna. V tem pa moramo odigrati svojo vlogo, eh, poiskati rešitve. Gre za gospodarsko, socialno in politično krizo. In ta kriza prevzema oblike, ki jih nihče ni znal predvideti. Zavedati se moramo tega. Obstaja tudi jasna tveganja eh, social, možnih socialnih konfliktov. Za uspeh ukrepov ki jih želijo uvesti EU in pa eh, države članice, pa je potrebna eh, nova politika, politična vizija in pa zavedanje, da čeprav razmišljamo globalno, pa smo še vedno zavezani lokalno. Potrebujemo eh, neko povezavo med tem, kar delamo na globalni oziroma lokalni ravni. Evropska unija mora delovati usklajeno na vseh ravneh, sicer da se izognemo socialnim konfliktom, ki se lahko povsod pojavijo in pa na ta način lahko tudi učinkovito uh, uredi ali ureja določene težave. Na finančnem področju razmišljam tu zlasti o problemih, eh, ki so zrasli v medna, mednarodno širino. Vendar mislim, da lahko vsi odgovorite na tole vprašanje, torej vprašanje o reformni pogodbi. Lizbonska pogodba je nekaj, kar nihče več ne omenja. Ko smo govorili o Lizbonski pogodbi, smo veliko govorili o njenem pomenu. O tem, da bo lahko eh, Lizbonska pogodba naredila Evropo za pomembno eh, globalno igralko. In da se bomo lahko soočili s problemi, ki, s katerimi se srečujemo. In zdaj bi vprašal predsednike parlamentov, kaj menite o Lizbonski pogodbi? Kako bi lahko ta pomagala k rešitvi problemov, o katerih razpravljamo danes. Děkuji, předpokládám. Hvala lepa. Prepričan sem, da boste dobili odgovor na vaše vprašanje. Zdaj pa senat eh, Polske, predstavnik senata Polske. Najlepša hvala. Pa, pa, čez, Predsedniku Evropskega parlamenta bi se zahvalil za to ponovno medparlamentarno srečanje in sicer srečanje o zelo pomembni temi. Všeč mi je slogan Evropa brez meja, eh, torej to je slogan češkega predsedstva, kajti v krizni situaciji, v kateri zdaj živimo, eh, je tako, da smo slišali, kako sta povedala predsednika obeh domov češkega parlamenta, da ko poslušamo o zapiranju trgov dela, o tem, da prehodna obdobja podaljšujemo za določene delavce iz določenih držav in ko govorimo o um, proizvodnji, ki jo predstavljamo drugam, potem moram povedati, da je za Polsko najpomembnejše zdaj, da imamo odprtost in sodelovanje, ne pa, da se ljudje zapirajo uh, in zgolj skozi sodelovanje lahko Evropa uspe. Skupnost ima neko stopnjo eh, skupnih ciljev in politik in to bi morala Evropska unija v celoti izvajati. Na polskem razmišljamo o tem, kako ustrezni so inštrumenti za premagovanje krize. Nevarnost leži v tem, da je zdravilo takšno, ki bo bolj škodilo kot pa sama bolezen, vkolikor bomo nadaljevali po poti protekcionizma in intervenci. To pomeni slabe novice za konkurenčnost v Evropi. Mi smo proti temu, proti subvencioniranju starega, starih industrijskih sektorjev v državah članica, kajti to bo imelo nasprotni učinek v drugih državah. Kajkšen smisel ima subvencioniranje starih industrij, ukoliko ne investiramo v nove tehnologije in v izobraževanje? In ne moremo prezreti vprašanja, eh, kakšen vpliv bo to imelo na druge države. Mislimo, da je potreba Eh, potem, da pre, pregledamo ponovno pakt stabilnosti in rasti. Kajti obnoviti moramo nekako občutek ravnovesja. Torej, zagotavljali so mi, torej komisar Almunijo pravzaprav me je prepričal s svojimi besedami glede tega, da tisti, ki so odgovorni, morajo to odgovornost sprejeti. Uh, Če danes odprete televizor, torej televizijo na polskem, Bruslu ali kjerkoli, vidite vse te reklame za lahko najemanje kreditov. Čas je prišel, da se naučimo kaj iz preteklosti. Hvala lepa. Děkuji, a slovo má pa... Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo Gunnar Höckmark. Gospod eh, predsednik, danes govorimo o tem, da je čas za delovanje. Vendar s tem se ne bi strinjal in bi rekel, zdaj je čas za pravilno delovanje, za pravo akcijo, kar pomeni, da morajo biti naše delovanje kompatibilno z tem izvorom, torej s tistim, kar povezuje naše narode in naše gospodarstvo. Mislim, da je to pomembno, kadar govorimo o finančnih trgih ali kadar govorimo o državni pomoči. In pa o tem, da eh, konkurenčno zakonodajo ohranimo. Če eh, torej, eh, trgi v eni državi spodkopavajo uh, trge v drugih državah in to vidimo na finančnih trgih, se bo to povsod zgodilo. In če se ne bomo držali pravil, bomo pravzaprav delovali škodljivo za druge. Vendar ironija tega paradoksa je v tem, da takrat, kadar mislimo, da imamo korist, torej da je tu korist za naše gospodarstvo, pa v resnici spodkopavamo druga gospodarstva. In če to postavim čisto preprosto, če izkrivljamo konkurenco in imamo manj trgovine, potem ne bo le manj uvoza, temveč tudi manj izvoza. In v sodobnih gospodarstvih je to bistvenega pomena, torej s tem živimo. Mi smo v situaciji, ko potrebujemo drug drugega. In mislim, da sporočilo našega srečanja mora biti, da ne sprejmemo protekcionistični, ne sprejemamo protekcionističnih ukrepov, kajti škodujejo nam vsem. Torej, takšni ukrepi v eni državi eh, bodo škodili 26 drugim državam in na koncu bomo v bistvu vsi v vlogi ene tistih ostalih 26 držav. In takšne politike so v bistvu takšne, ki vedno hodijo pred nacionalizmom in spodkopavajo integracijo, ki smo jo v Evropi dosegli. Bodimo si na jasnem glede tega v našem sporočilu. Ne vidimo poti naprej v politikah, kjer se državna pomoč uporablja kot eh, predpis za konkurenco. Torej, državna pomoč mora delovati drugače. Evropa ne potrebuje protekcionizma. Mi se bomo držali pravil in zdaj je čas za pravilno delovanje. Hvala lepa. Sedaj dajemo besedo Kristosu Patpucisu z grškega parlamenta. Najlepša hvala, gospod predsednik. Resnica je ta. Svetovna finančna kriza ima svoje vzroke. Te vzroke je omenil predsednik Triše in omenil jih je tudi komisar Almunija. Ti vzroki pa so povezani z načinom, kako se Evropa upravlja. In če bomo poskušali te eh, vzroke popraviti, se lahko zgodi, da bomo naredili isto napako in bo kriza trajala še dlje. Najboljši način, kako rešiti to krizo, je eh, raz začeti razmišljati drugače, začeti uporabljati različne metode in drugačna orodja. Zato bi se najprej morali osredotočiti na vprašanje nove arhitekture finančnega sistema in kar zadeva Evropsko unijo, tudi moramo začeti razmišljati o novi arhitekturi, o novi strukturi, če želite, eh, evropskega proračuna. Ko govorimo o finančnih teorijah, eh, moramo povdarjati proticiklično politiko in pri tem se moramo vprašati, kakšno obliko politike lahko v EU uporabimo, ne da bi ogrožili glavne prioritete in pa glavne sektorje, katerim je namenjen denar iz evropskega proračuna. Zato moramo sprejemati nove odločitve, najprej v zvezi z vlogo strukturnih skladov, potem drugič v zvezi z razvojnim modelom, ki ga uporabljamo in tretjič v zvezi z uporabo eh, pravil, ki urejajo konkurenco in pa državno pomoč. Ne moremo se osredotočati samo na eh, ekološki razvoj. Pri tem pa pozabljati na nove tehnologije, ki bi lahko dale nov zagon zelenim tehnologijam. To pomeni tudi, da moramo upoštevati vprašanje financiranja. Potem je to vprašanje eh, izobraževanja in usposabljanja. Tudi to je pomembno da delavci dobijo nove veščine za bolj trajnostni razvoj. Makroekonomska politika pa se mora osredotočati na srednjeročno stabilnost in vzdržnost. Poleg tega pa sem prepričan tudi, da moramo sprejeti prave odločitve, prave politične odločitve, tako da bomo lahko dosegli tiste cilje, ki smo si jih zastavili. Z drugimi besedami. Potrebujemo odločitve, ki jih bodo podprli naši državljani, odločitve, ki bodo ustvarjale nova delovna mesta, ki bodo ukrepila socialno državo in ki bodo tudi zagotovile boljši nadzor na trgu in boljšo regulativo trga. Sam trg nam ne more jamčiti eh, vsega, ne more jamčiti eh, dobrobiti eh, našim državljanom. Zato potrebujemo boljšo regulativo trga eh, in zlasti boljšo regulativo za bančni sektor, tako da bo bančni sektor lahko tudi po svoje prispeval k razvoju in novim delovnim mestem. Zanima me, kakšno je mnenje predsednika Trišeja o tem, kakšna je vloga Evropske centralne banke na področju razvoja, kako lahko Evropska centralna banka prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest. Hvala lepa. Takže děkuji a slovo. Hvala lepa, gospod Papucis. Naslednji govornik je gospod Andrej Galaževski z Polskega sejma. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Najlepsza chwała. Gospod predsednik. Na začetku naj rečem, da nam je globalna finančna in gospodarska kriza prinesla nove izzive, nove izzive tudi za Evropsko unijo ta kriza predstavlja nevarnosti, vendar pa tudi nove možnosti. Mi, politiki, se moramo potruditi, da bomo iz krize išli močnejši, ne pa šipkejši. Predvsem moramo zagotoviti, da bodo novi eh, predlogi takšni, da ne bodo škodili enotnemu trgu, da ne bodo ogrozili tega, kar smo že dosegli. Res bi bilo škoda, če bi ogrozili interese skupnosti, ne glede na to, kako te interese opredeljujemo. Meni se zdi, da so vsi dosedanji govorniki razmišljali na podoben način in tudi podobno govorili. Vseeno pa so določeni šefi držav v Evropski uniji, ki delujejo drugače. Tu ne govorimo o protekcionizmu kot o teoriji. Eh, protekcionizem je postal realnost. Eh, šef ene evropskih največjih in najmočnejših držav, v katerem smo videli tudi pomembnega evropskega državnika, je govoril o eh, krepitvi nacionalne industrije. s tem, da bi zaprli eh, podružnice, ki jih imajo v tujini. Ampak to ni eh, evropski način državniškega obnašanja. To je tisto, kar nam trenutno manjka. Potrebujemo ljudi, ki bodo znali predstaviti nove evropske ideale. Vsakršen predlog za izid iz te krize mora imeti evropsko dimenzijo. Brez le te bodo ljudje rekli, da Evropske unije sploh ne potrebujejo in to se mi zdi življenskega pomena pred eh, evropskimi volitvami. Tisti, ki bodo kandidirali na evropskih volitvah junija, bodo morali ljudem povedati, kakšni so njihovi načrti za EU, kaj bodo osebno naredili za to, da bojo ohranili in zavarovali skupnost in da bodo zavarovali tudi dosežke Evropske unije. Uh, Eh, ki so že bili ustvarjeni. Ravno tako bodo morali povedati, kako nameravajo Evropo popeljati naprej, ne samo to, kako bodo svojo vas ali mesto popeljali iz krize. Hvala lepa, to je vse. Děkuji, e Najlepša hvala. Gospod Galaževski, sedaj dajem besedo gospodu Roberto Goebbelsu. Merci, hvala lepa, gospod predsednik. Tri minute imam. E, žal ne bom mogel povedati vsega, kar nameravam. Kot smo ravno kar slišali, govorimo eh, in živimo v globalni sistemski krizi. In to je fenomen, ki ga dobro poznajo informatiki. Ranljivo vsakega sistema se povečuje z številom medsebojnih povezav. In vsak problem se potem prenese po celem sistemu. In temu smo sedaj priča v eh, finančnem svetu. Kaj naj storimo? Menim, da moramo najprej ločiti med pravimi problemi in lažnimi problemi. Lažni problemi so tisti, ki so povezani z razpravami o možnem razpadu evro območja. Mislim, da je komisar Almunija to dobro povedal. Tu tveganja ni. In evro je ves čas te krize zagotavljal varstvo ne samo evroobmočju, ampak je ščitil celo Evropo. Po drugi strani pa vidim en problem, ki je realen problem. To pa je problem vedno večjih napetosti znotraj našega notranjega trga. Do teh napetosti je prišlo zaradi eh, zelo velike devalvacije nekaterih eh, valut glede na evro, tu mislim zlasti na eh, britanski funt, ki je devalviral za več kot 20 odstotkov. Prva prioriteta je boriti se proti poskusom, da bi vsak delal v svoje dobro samo. Z drugimi besedami, boriti se moramo proti vsemu oblikam protekcionizma. Ukrepiti moramo koordinacijo evropske makroekonomske eh, politike in prinesti evropsko dodano vrednost. Evropska centralna banka je dobro igrala svojo monetarno vlogo, ampak veliko bank pa ne Eh, posreduje prednosti in koristi, ki jih prinašajo nižje obrestne mere svojim komitentom. Dve tretjine bank so sedaj bolj zahtevne in eh, ustrajajo na strožjih eh, pogojih za kredite, ki jih želijo podjetja. Kar je pa še slabše, tudi krediti dodeljeni podjetjem so se zmanjšali za dve tretjini. Kako naj zaženemo ta uh, stroj jasno je da je načrt za oživitev gospodarstva dobrodošel ampak tu je še en instrument ki bi ga morali reaktivirati še bolj in to je Evropska investicijska banka. Kapital evropske investicijske banke se je povečal s tem, da so se prenesle nekatere rezerve, ampak če bi države, članice, malo denarja, ki ga namenjajo nacionalnim načrtom eh, oživitve gospodarstva, če bi malo tega denarja namenila Evropski investicijski banki, bi s tem zelo eh, okrepili ukrepe namenjene podjetjem in mislim, da bi bila to oblika oživitve, ki bi jo sprejel tudi predsednik Triše kot nekaj, kar ne samo eh, vrnitev k predhodno obstoječemu statusu quo. Toliko sem želel povedati, to je nekaj pripomb, eh, ki niso izčrpne. Vesel sem, da poteka ta razprava, kajti zdi se mi, da je ta kriza pokazala, da so bili Eh, cilji lizbonski cilji pravi cilji in da so tiste države ki so jih skušale doseči tiste ki so trenutno v najboljšem položaju da se soočajo z globalno krizo. Děkuji, pane kol- Najlepša hvala kolega Goebbels. Zahvaljujem se vsem, ki ste do sedaj govorili za to, da ste spoštovali čas za govor delamo točno po urniku in sedaj dajem besedo češkemu ministru za finance gospodu Kalošeku. Imate besedo, gospod minister. Hvala lepa, gospod predsednik parlamenta. Želim se zahvaliti eh, govornikom obeh domov parlamenta Češke republike. Prav tako se zahvaljujem prijatelju Hasu Gerto Pöterinku, predsedniku Evropskega parlamenta, za vabilo in za možnost, da sem lahko med vami. Zelo sem vesel, da je med nami tudi gospod Triše. Vsem se želim upravičiti za to, ker bom najprej imel govor, potem pa učel. To pa zato, ker moram drugam, kjer bom imel uh, govor o razrešnici za komisijo za leto 2007, kar pomeni kratek nagovor vam, potem vas bom pa moral zapustiti in zato se vam res iskreno opravičujem. Mikrofon za gospoda ministra, prosimo. Najlepša hvala. Kot veste, sedaj poskušamo narediti vse, tudi na ravni ekofina, da bi rešili sedanjo krizo. To vprašanje je stalno na našem dnevnem redu. Ok oktobra lani, ko se je začela kriza na finančnih trgih, je jasno, da bodo posledice te krize vedno resnejše, vedno hujše in češko predsedstvo se je zato odločilo, da bo spremenilo svoje prioritete, da bo lahko vso pozornost posvetilo eh, tej temi. In ena od glavnih nalog ECOFIN-a eh, je izvedba načrta za oživitev gospodarstva v Evropi. Tu se želim zahvaliti Evropski komisiji za pripravljeni predlog kajti ta predlog predstavlja naš skup, skupni odziv na trenutne težave. Naše države, naša gospodarstva so tesno povezana zahvaljujoče notnemu trgu. In zato se učinki enega ukrepa hitro prenašajo iz ene države v drugo. Ravno tako se hitro prenašajo tudi učinki krize. In zato je koordiniran odziv nujen. Sedaj še ne moremo oceniti uspešnosti tega načrta, ne moremo oceniti, v kolikšni meri je vplival na pozitiven način tudi na realno gospodarstvo. Ampak prvi signali kažejo, da se države članice zavedajo, kako huda je ta eh, kriza in da države članice tudi same sprejemajo ukrepe za rešitev krize. Vsi povdarjamo pomen proporcionalnosti, pomen hitrega odzivanja in pomen ciljanih ukrepov. Predsedstvo meni, da moramo spoštovati pravila eh, poštene konkurence in pa eh, poštene in pregledne politike javnih subvencij. Celotni odziv v Evropi eh, predstavlja 3 do 4 odstotkov BDP-ja v obliki pomoči javnemu sektorju. Eh, vendar vas pa prosim, da ste potrpežljivi z mano, kajti kar nekaj časa bo potrebno, pred bomo čutili učinke sedaj sprejetih ukrepov. Ti e, učinki se bodo čutili v realni ekonomiji in življenju ljudi šele čez nekaj časa. To pa pomeni, da je pred nami slabo obdobje in tega običajno ne maramo slišati, ne maramo poslušati eh, neprijetnih, slabih eh, statističnih podatkov, ne maramo poslušati novic o neuspehu podjetij, ampak to je sedaj pred nami, to se bo zgodilo. Vedeti pa morate, da se ukrepi sprejemajo, da delamo na tej krizi, kaj te. Vedeti moramo tudi, da je eh, narava fiskalnih eh, stimulusov, fiskalnih spodbud takšna, da zahteva nekaj časa, preden se čutijo učinki. Vlade naredijo, kar morajo, ampak noben politik ne more sprejeti zakona, ki bi preprečil krizo. Po drugi strani ne smemo verjeti tudi tistim, ki so prepričani, da lahko sprejemamo politične odločitve, za rešitev iz krize in za zagotavljanje stalne gospodarske rasti. To enostavno ni mogoče. Gospodarstva so ciklična, vendar pa bomo vse eno z usklajenimi eh, ciljanimi ukrepi omejili vpliv te krize na vsakodnevno življenje ljudi. Veliko ukrepov je bilo sprejetih za eh, ohranitev finančnega trga in na ta način je bil tudi preprečen kolaps finančnega sistema. Kreditni kanali, ki obstajajo v gospodarski, so življenskega pomena za gospodarsko živitev. Vse, vse fiskalne spodbude pa bodo za manj, če nam ne bo uspelo ponovno vzpostaviti zaupanja v kreditno sektor. Na ravni ekofina se ravno sedaj pogovarjamo o tem, kako rešiti problem tako imenovanega toksičnega premoženja, toksičnih sredstev. To je bistvenega pomena tudi z vidika konkurence. E, ta toksična sredstva moramo znati e, pravilno in oceniti in zato moramo uporabljati enaka sredstva. Spomniti se moramo nekaterih neprijetnih dejstev in ne smemo si pred temi dejstvi zapirati oči. Nekatere države članice si ne morejo privoščiti eh, dodatnih eh, spodbud javnemu sektorju. Jaz kot finančni minister in moji kolegi v Ekofino, moramo znati razložiti, odkot bo prišel denar, kdo bo plačal na koncu račun. In eh, Matematika pa v teh primerjih ni vedno enostavna. Izračuni tukaj so lahko zaploteni. Javne finance bo treba v prihodne omejevati. sedaj smo bili priča eh, finančni krizi, gospodarski krizi, soočamo pa se še z enim drugim problemom, to pa je zelo hitro staranje eh, prebivalstva in to bo tudi zelo eh, drago. Se pravi, pred očmi moramo imeti tako kratkoročne cilje, kakor tudi dolgoročno vzdržnost javnih financ. S tem, ko se prebivalstvo stara, pa bo treba uh, reformirati eh, zdravstvene sisteme in pa pokojninske sisteme. Glavni moto našega predsedstva je Evropa brez meja. Ampak v tem kontekstu moram povedati še nekaj besed o protekcionizmu. Razumem. In vesel sem dejstva, da v Ekofino in v okviru G7 razpravljamo o tem vprašanju in da bo eh, eh, protekcionizmu rečen glasen ne. Sedaj mi pa dovolite, naj se dotaknem določenega števila političnih prioritet. Te politične prioritete moramo imeti pred očmi, ko razpravljamo o ukrepih, namenjenih odzivu gospodarski krizi. Tu ne gre samo eh, za tveganje, ki ga prenaša padajoči BDP, tveganja in nevarnosti, ki ga prenaša vedno večja brezposelnost. Ne. Srečamo se tudi s tveganji posledic našega odločanja. Naša dožnost je, da naredimo vse, da, naši, da se naši najhujši strahovi ne bodo uresničili. Naj vam razložim, kje po moje leži nevarnost. Prej sem omenil protekcionizem. Protekcionizem je pol brat intervencionizma, grdi brat eh, intervencionizma. Kadarkoli imamo velike državne intervencije, potem se z roko v roki s tem pojavi jo politične zahteve, po tem, da se državne intervencije uporablja samo zato, da koristijo domačemu trgu oziroma domače, domačemu gospodarstvu. Na določen način je to razumljivo, ampak, ampak skošnjava, da bi nacionalni politiki. Eh, prisluhnili takim zahtevam, je tudi eh, razumljiva, ampak to je pot v pekel. Ne smemo jahati na tem ko, eh, konju populizma. Zavrniti moramo protekcionizem in moramo znati razložiti, da nas bo protekcionizem pripeljal v dosti globlo krizo. Ne glede na to, kako bomo povečali svojo potrošnjo, s tem ne bomo rešili svojih gospodarstv. Potrebujemo svoje sosede in potrebujemo harmoniziran, usklajeni pristop. Protekcionizem moramo odločno zavrniti. Če bomo sedaj ponovno začeli postavljati meje med države, bomo s tem ustvarili dosti večjo nevarnost, kot pa je nevarnost, s katero se soočamo sedaj. Potem je tu še ena nevarnost, ki jo želim omeniti. To so pa uh, prehitre odločitve o novi regulativi. Res je. Kriza je pokazala, da so obstajali problemi v, v sistemu zakonodaje in v sistemu nadzora. Zelo težko je te sisteme izboljšati. To je globalni izziv in to bo tudi osrednja točka razprav vrha G20. Težava pa je v tem, da so politiki se često prenaglili eh, v svojem odločanju o eh, finančnem in, eh, o finančne in gospodarske regulativi in take prenagljene odločitve so prinesle več slabega kot dobrega. Ne smemo po tej poti, najti moramo boljše odločitev in potrebujemo za to boljšo razpravo, boljše eh, ocene učinke. Vsakršna sprememba v globalni finančni arhitekturi mora biti evolucijska in ne revolucijska. Če se bomo odločili za slednje, se pravi za revolucijo, smo lahko globoko prepričani, da bomo naredili več kode kot pa koristi. Tretje tveganje, tretja nevarnost, na katero vas želim opozoriti je ta, da bi ukrepe eh, sprejemali na račun prihodnosti. Nobena od držav članic nima dovolj likvidnostih sredstev, da bi se soočila s temi problemi, da bi rešila te probleme. Vse, kar lahko naredimo, je, da si denar sposodimo za svoje otroke in vnuke in zato jih niti ne moremo prositi za dovoljenje. Na eni strani je tu nevarnost gospodarske krize, na drugi strani pa moramo razumeti, da povečujemo tveganja bremena odplačevanja dolga in tudi povečam, eh, povečujemo tveganja odplačevanja nacionalnih eh, dolgov in to tveganje pa bo, prenašamo na bodoče generacije. In to breme za bodoče generacije ne sme biti preveč veliko. Pogumno bi bilo, če bi naredili karkoli, zaradi česar bi nas bodoče generacije preklinjale. Najlepša hvala. Dame a pánové, děkuji eh, panu ministru financí České republiky Miroslavu Kalovu. Gospe in gospodje, hvaležen sem finančnemu ministru Republike Češke, gospodu Kalušku, za njegovo izjavo. Zdaj pa bi povabil gospoda Trišeja, da odgovori na določena vprašanja. Eh. Hvala, gospod predsednik. Dobil sem kar nekaj vprašanj. Zelo na hitro bi odgovoril najprej glede protekcionizma. Zelo se strinjam z vsemi vami, z vašimi mnenji, ki so bila tu izražena, namreč, da protekcionizem na globalni ravni kot tudi na evropski ravni je lahko zelo nevaren. Imeli smo izkušnjo eh, globalnega zatekanja k protekcionizmu, to je bila travmatična izkušnja in kar se nas tiče, bomo naredili vse, da se izognemo finančnemu protekcionizmu, finančnemu merkantilizmu, če se lahko tako izrazim. Sodelovali bomo s komisijo, predvsem zato, da bi zagotovili, da bodo zagotovljene enake možnosti v Evropi, ko bo šlo za dokapitalizacijo bank, za garancije, za jamstva in za nove možnosti, o katerih se pogovarjamo. Potem pak za rast in stabilnost. Mi smo prepričani, da je to ključnega pomena. Treba je upoštevati ta pakt. Pravila so bila pred nekaj leti spremenjena, prav zato, da bi se lahko soočili situacijo takšnega tipa, s kakršno se soočamo zdaj. Zelo hudo bi bilo, če ne bi spoštovali pakta in če ne bi priznali, da so pravila takšna, da zelo podpirajo ukrepanje proti finančni krizi. Za gospodinstvo in podjetja je to zelo pomembno in zauzemamo se za to, da bo eh, fiskalno delovanje vzdržno na srednji in dolgi rok. Rekli ste, da bi morali imeti primerne politike za to, da bi zaščitili interese naših otrok in vnukov. Pa še nekaj, o čemer se je tudi govorilo, namreč anticiklične, proticiklične politike. To potrjujem. Mi se strinjamo, da je na globalni ravni to ključnega pomena, prav tako tudi na ravni glavnih sestavnih delov globalnega gospodarstva. Ne moremo si privoščiti, da bi se dvakrat znašli v situaciji, ko bo situacija taka, kot je bila v preteklosti. Dobra politika se vedno začne doma. To pravim tudi za pakt o stabilnosti in rasti. In želim omeniti, da konkurenčnost ter primer nadzor nad finančnim poslovanjem na globalni in evropski ravni je zelo pomembna. Želim si, da bi si vsi natančno ogledali konkurenčnostne politike, ki se razvijajo v posameznih državah članicah. Odgovor eh, bom na pripombo o bankah in na dejstvo, da banke ne prenašajo znižanih obrestnih mer na podjetja, tu moramo dejansko stvari natančno preučiti in vedeti tudi, da ne moremo bankam uh, očitati, da so uh, sprejemala tveganja, ki niso bila utemeljena, sedaj pa ne upajo več tvegan. Zabeležil sem si vaše pripombe, zabeležil sem si tudi vaše vprašanje. Na koncu bi rad povedal, da je moje glavno sporočilo to, da se moramo soočiti s kratkoročnim položajem, ki je zelo zahteven, hkrati pa moramo imeti tudi dolgoročno perspektivo in to je zelo pomembno, ne samo zato, ker gre tu za zdravo pamet. Jasno je, da moramo poskrbeti za svoje otroke in vnuke, ampak to je tudi edini način, kako smo lahko resnično učinkoviti pri reševanju današnjih problemov. Dejstvo, da bomo kredibilni na srednji in dolgi rok pri vseh politikah, je ključni element tudi zaupanja danes. In zaupanje danes je najbolj pomembno, ampak zaenkrat ga manjka. Ta ideja, da moramo biti vzdržni na vsak način, potrebujemo vzdržne, trajnostne politike, ne moremo se vrniti na status quo ante, na raven posameznih držav članic, ampak moramo imeti perspektivo trajnostne in dolgoročne vzdržnosti. To je rešitev za današnje težave. Hvala. Hvala. Gospod Triši. Zdaj bo predsednik Petering odgovoril na vprašanje glede Lizbonske pogodbe. Zelo nakratko, kaj ti kolega Žerao je spraševal, kaj pa z Lizbonsko pogodbo. In to, kar bom povedal, bom povedal v imenu Evropskega parlamenta in moje osebno stališče se s tem popolnoma prekriva. V 23 državah Evropske unije je bil postopek ratifikacije pogodbe zaključen. Čaka še podpis predsednika Polske, oba domova sta že podpisala in konsekventno bi bilo, če bi tudi predsednik to podpisal, potem predsednik Zvezdne republike Nemčije mora še podpisati, namreč pred ustavnim sodiščem še poteka postopek ta trenutek in upam, da se bo ta postopek končal tako, da bo zvezdni predsednik lahko podpisal. Tako da upam, da tako na Polskem, kot tudi v Nemčiji bodo stvari potekali tako, kot pričakujemo. Potem glasovanje v obeh domovih Češkega parlamenta in predsednika Vlček in Sobotka bi verjetno lahko povedala kaj več kot jaz. Bi pa rad povedal tudi to, da pričakujemo, upamo in spodbujamo k temu, da bi v času češkega predsedovanja Lizbonska pogodba dobila podporo na češkem. In ne nazadnje še referendum na irskem. Upamo, da potem, ko je Evropa prišla irski naproti, kolikor se je dalo, bo tudi irska sedaj pritrdila Lizbonski pogodbi. Bi pa rad povedal jasno, neuspeh Lizbonske pogodbe bi bil političen, psihološki polom in slabitev Evrope in to ravno v času, ko smo pred velikimi izzivi. Zato si te slabitve ne moremo privoščiti, pač pa je treba Evropo okrepiti. Ob zaključku naj povem še, da kdorkoli bi prispeval k polomu Lizbonske pogodbe, bi bil odgovoren tudi za to, da ne more priti do nadaljne širitve Evropske unije. Naš Cilj namreč ni prostotrgovinska cona, pač pa močna, transparentna Evropa in zato bi rad vse spodbudil, da prevzamejo svojo odgovornost za to, da bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo. Děkuji, a, a, ne... Hvala. Zdaj pa je na vrsti gospod Reinhardt iz Nemškega parlamenta. Izvolite. Ja, vielen dank. Hvala lepa. Začel bi rad s komplimentom za to, da ste se odločili za to tematiko, namreč eh, Evropski načrt gospodarske oživitve. Hvala lepa, da ste izbrali to temo. Mislim, da ste zadeli v polno. Videli smo, da je svet postal vas in najpomembnejši izzivi ravno v času finančne krize so ti, da se sedaj pogovarjamo o rejtingih, o računskih pravilih in potrebujemo tudi pravila za nadzor. Slišali smo, da je treba reči ne protekcionizmu. S tem se strinjam. Sedaj pa še dve misli iz moje domovine, za katero tudi nosim del odgovornosti, kar zadeva krepitev konkurenčnosti. Mislim, da imamo sedaj svežen za uživitev konjunkture, ampak pomembno je sedaj, da se ti ukrepi začnejo takoj izvajati v prvem četrtletju. Pričakujemo 3 do 4 odstoten padec rasti. Menimo, da ne bomo dosegli našega cilja, če se bomo lotili projektov, ki bodo potem realizirani še ne leta 2010-2015 pet milijard je predvidenih. In samo ena milijarda se bo porabila za infrastrukturne programe, kjer so bili predvideni drugačni ukrepi. Mislim, da to ne ustreza načelu proračunske discipline, ki je eno od glavnih načel. In zato se mi zdi, da če ne moremo upoklicati namenskih sredstev, potem bi morali omogočiti vsaj nadaljevanje projektov. V mislih imam eno milijardo sredstev. Potem pa bi se lotil še druge tematike. Videli smo, da smo sedaj zmanjšali razpisni rok na 13 dni, vendar pa vidimo, da ko gre za gradbena dela, za pogodbe, imamo mejo 5 milijonov To pa prinaša velike birokratske težave. In zato se mi zdi, da bi morali časovno omejeno zvečati to mejo na 10 milijonov. To bi zelo pomagalo konjunkturi in tudi trgu dela. To bi prineslo neposredne učinke za neko omejeno časovno obdobje. Ker vem, da se mi čas izteka bi rad omenil samo to, da tudi pri odpravljanju birokracije in boljši regulaciji potrebujemo cilj zmanjšanja za 25 odstotkov neto. Predlagamo, da bi tudi ocenili delovanje sedanje zakonodaje. Pri nas smo to že uvedli in predlagamo, da bi tudi na ravni EU ustanovili neko telo, ki bi spremljalo stroške prihodnje zakonodaje. Mi smo to že vzpostavili, ta nadzorni organ, in menimo, da bi to bilo pametno tudi na ravni Evropske unije, če bi nekaj takega uvedli. Mi bi to zelo pozdravili. Poleg tega imamo tudi tako imenovani radar subsidijarnosti, da spremljamo, kaj sodi v čigavo pristojnost. Ampak še enkrat, čestitke za organizacijo te konference, mislim, da se danes posvečamo najpomembnejši tematiki ta trenutek nasploh. Hvala. Naslednja je gospa Petersone iz Litvanskega parlamenta latvijskega se upravičuje govorec. Gospe in gospodje, najprej bi rada izrazila hvaležnost Evropskemu parlamentu in pa Češkemu parlamentu za to priložnost, da se izmenjamo izkušnje. Kriza prihaja z določenimi izgubami, ampak imamo tudi upanje, da s to krizo ne bomo izgubili trajnega razvoja in pa naših vrednot. Zato se zahvaljujem najprej vsem državam članicam za solidarnost, ker so podprle predlog komisije za srednjeročno pomoč Latviji. To so okoliščine, ko se Latvija nahaja v zelo globoki krizi. Zdaj pa še nekaj o tem, kaj se je Latvija odločila storiti. Morda bo naša zgodba pomagala tistim, ki se bodo soočali s podobnim položajem. Evropska finančna pomoč je bila zelo pomembna za stabilizacijo latvijskega gospodarstva in za rast. Naš parlament je decembra glasoval o posebnem programu za ta namen in je sprejel tudi proračun za leto 2009, zelo strikten proračun. Gospodarska upočasnitev Latvije iz 10 na 5 odstotkov Eh, nam predstavlja veliko in težavno nalogo. Imamo nalogo oziroma eh, izbiro, ali bomo devalvirali lat, eh, potem pa smo se odločili drugače. Tudi DDV smo povečali iz 18 na 20 odstotkov in to je sprožilo proteste v državi, vendar pa se je vlada odločila, da bo uh, istočasno sprejela ukrepe za uživitev, uživitev gospodarstva in pa za makroekonomsko stabilizacijo. To ni lahko, kajti še vedno imamo cilje na področju znanosti in raziskav, potem na področju eh, zaposlovanja, želimo spodbujati samozaposlitev in tudi izobraževanje. Želimo se prilagajati potrebam trga dela. To so težke naloge, in jih ni lahko rešiti brez dialoga. Govorimo tudi o reorganizaciji institucij, o zmanjšanju administrativnih bremen in tako naprej. Vse to poteka v dialogu z našimi socialnimi partnerji. Rada bi rekla, da ko iščemo rešitve v krizi, ne smemo pozabiti na že obstoječe instrumente. Upamo, da bodo finančni instrumenti Evropskega sklada tudi postali operativni. Upam, da bo to pomagalo malim in srednjim podjetjem in če bo to uspeh, bomo na ta način lahko zmanjšali upočasnitev gospodarstva. Tudi v bančnem sektorju izvajamo ukrepe. Poleg tega pa si prizadevamo za izvajanje projektov, ki dobivajo sredstva iz strukturnih skladov. 2,4 odstotke BDP-ja smo namenili oživitvi našega gospodarstva. Ne vemo pa, ali bomo na ta način lahko rešili vse probleme v Latviji. Rada bi povdarila, da v teh težavnih okoliščinah je pomembno eh, sodelovanje med vlado in parlamentom potrebujemo tudi fleksibilne reakcije in odzive parlamenta in pa sposobnost, da se sprejmejo tudi morda nepopularne odločitve. Nihče v Evropski uniji danes ne zavida latvijskim politikom, ampak zavedamo se naših odgovornosti in razumemo tudi, da ti dogodki prihajajo tudi s političnimi šoki, prinašajo te šoke. Nismo edini, ki smo se znašli v taki situaciji, zato želim srečo vsem nam pri iskanju rešitev. Hvala. Děkuji. A nyní vystoupí pan... Hvala. Zdaj pa predajam besedo gospodu Matenu, poslancu Evropskega parlamenta. Dankjewel, voorzitter. Uh... Hvala, gospod predsedujoči. Moj predsednik je že komentiral Lizbonsko pogodbo in Eh, tudi sam se strinjam, ne smemo podcenjevati njenega pomena. Vendar pa je v Evropi pomembno še nekaj. Predsedniki vlad in držav so se odločili, da bo v desetih letih Evropa postala eh, na znanju temelječe najuspešnejše gospodarstvo na svetu. Tega nam še ni uspelo doseči in to moramo imeti v mislih z lizbonsko strategijo gremo skozi več faz. Na začetku smo bili zelo navdušeni, upali smo, da bo to vplivalo na evropsko gospodarstvo, vendar pa smo leto za letom videli, da evropske vlade pravzaprav ne počnejo ničesar, da bi dejansko oživile to strategijo. Zdi se, da smo o lizbonski strategiji samo govorili in da smo se s časoma celo začeli izogibati, kajti Lizbonska strategija je pomenila pomankanje našega delovanja in pomankanje ukrepov. Države članice so imele probleme z implementacijo Lizbonske strategije in ti problemi še niso izginili. Zdaj so odzivi še veliko slabši. Protekcionizem je bil večkrat omenjen, tudi intervencionizem se omenja in sicer pomoč našim gospodarstvom na kratek rok. Na dolgi rok pa to gotovo ne bo uspešno. Odločitve, ki smo jih sprejeli v Evropi v zadnjih nekaj tednih, bodo pomagale in jih bomo v naslednjih tednih še podprli. Strategija je pomembna in evropsko gospodarstvo ne sme začeti zaostajati za ameriškim gospodarstvom in pa azijskimi gospodarstvi, vendar problemi ne izginjajo in kriza pravzaprav ni nič spremenila v tem pogledu. Če želimo ostati trajnostni, moramo imeti dinamično na znanju temeljiče gospodarstvo. To je tudi eden od načinov odzivanja na krizo. Če bomo imeli inovativno gospodarstvo, bo možnost krize manjša če pa si vsi prizadevajo samo za svoje pravice, ne pa za to, kako bi pomagali uh, gospodarstvu, potem to ne bo pomagalo. Izkoristiti moramo priložnosti. Gospod Goebbels je prav povedal, tiste države, ki so izvajale Lizbonsko strategijo, imajo zdaj najboljši položaj, so v najboljšem položaju za soočanje s krizo. To je bila zelo pametna pripomba. Kaj pa moramo storiti v prihodnosti? Morda usmeritev v neoglično gospodarstvo. To je v skladu z drugimi strategijami, s strategijo podnebnih sprememb, naprimer. To bi lahko povezali z Lizbonsko strategijo. Sam vidim prihodnost za Lizbonsko strategijo. Analiza pred devetimi leti je bila dobra in je še vedno Dobra, devet let je že minilo, to je res, ampak analiza je še vedno pravilna. Zagotoviti moramo, da bodo države članice to želele in da bo tudi Evropska komisija raziskala, ali eh, Lizbonska strategija še računa z podporo. To je pomembno in v naslednjih tednih se bomo še naprej ukvarjali s tem če bomo pa samo sedeli križem rok, ne bomo našli nobene rešitve. Hvala. Hvala. Naslednji govorec je gospod Ajvaljotis iz Grškega parlamenta. Hvala, gospod predsedujoči. Naj najprej čestitam vsem, ki ste organizirali ta sestanek in vsem, ki ste se ga udeležili. Pogosto ste govorili o ključnih temah, ki so nas zbrale tukaj. Gre za osnovno dokumentacijo, ki tudi govori o teh temah. In če preberete delovni program komisije za leto 2009, ne boste videli nobene omembe nekaterih teh ključnih točk. Mi v grškem parlamentu smo želeli protestirati proti tej odločitvi in pa proti neuspehu komisije, da bi se ukvarjala naprimer s staranjem prebivalstva v Evropi. Čeprav je jasno, da se evropsko prebivalstvo stara. Maastrichtski kriteriji tudi povzročajo določene težave. Nekdo je rekel, da potrebujemo fleksibilnost, da jo je treba ugraditi v pakt o stabilnosti. Mi smo država, kjer pet odstotkov BDP-ja prihaja iz posojil, ki so jih Grki prevzeli. In to ni edina država, ki se sooča s takimi posojili. Predvsem so ta posojila pri nas povezana s Turčijo. Sosedne države imajo prav tako podobne težave. Kriteriji v paktu stabilnosti pa kažejo zelo negativno sliko, kar se tiče Grčije. Imamo tudi problem povezan z načinom, kako stvari stojijo izven Evropske unije. Ljudje ki so si ogledali ta dokument, vidijo možnost 13 milijard evrov, ki bi jih namenili Turčiji in pa nekdani Jugoslovanski republiki Makedoniji. To sta državi izven Evropske unije, kamor bo šel naš denar. Gospod Barbiocic je govoril, da moramo začeti ponovno vlagati In sicer jaz mislim, da bi morali ponovno vlagati v obnovljive vire energije in tako naprej. Ves ta denar, ki ga Evropska unija daje državam izven Evropske unije, pa ne bo prinesel nobenega pozitivnega odziva. Evropska unija preprosto daje denar naših davkoplačevalcev eh, ven tujim državam in 13 milijard evrov je resna zadeva. Děkuji nyní vystoupí... Hvala. Zdaj je na vrsti gospa Spadun iz italijanskega parlamenta. Izvolite. Grazie. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu in češkemu predsedstvu, ki sta organizirala to pomembno medparlamentarno srečanje dragi kolegi, kot predstavnica italijanskega senata bi rada povedala, kaj se počne za to, da bi olajšali učinke uničujoče krize v Italiji. Rada bi povedala, kaj počnemo, kar zadeva strukturni položaj in probleme, ki jih poznate tudi mnogi drugi. Tudi tukaj v Bruslju je vse večja zaskrbljenost zaradi protekcionističnih ukrepov, do katerih vodi ta kriza. V tej luči bi rada tudi sama povedala, da sedanja gospodarska situacija kaže na to, da so naši ukrepi in da je naš finančni trg neustrezen. Moram reči, da sem bila zelo vesela, ko sem slišala nekatera zagotovila. Finančni kapitalizem zahteva nov Bretton Woods, ki bi postavil novo arhitekturo kapitalizma tretje generacije, če nočemo, da bi prišlo do implozije zelo krhkega svetovnega sistema. Upam, da bodo novi svetovni dogovori demokratični, da to ne bo samo pakt med velikimi, ampak da se bo upoštevala tudi civilna družba, podjetja in osebe. Narobe bi bilo, če bi obvladovali konjunkturo na ta način, da bi se sestali politični voditelji, ki bi zvrhano vzdolj predpisovali neka pravila. Moram reči, da smo bili v Italiji nezadovoljni glede predlogov, ki jih je dala Italija glede upravljanja finančne krize. Sama sem evropejka, In rečeno je bilo, da takratni predlog Italije ni bil sprejet. Sprašujem, ali je možno, da ne moremo priti do neke rešitve ob podpori vseh držav za bolj usklajeno, za bolj evropsko politiko, makropolitiko? Zato, da ne bi prevladalo mnenje, ko bi se sredstva razvodenila in ko bi se odzivale posamezne države, ne da bi do dna izkoristili vse možnosti Evrope in vse možnosti, ki jih ponuja evro kot valuta. Italijanska vlada je sprejela vrsto ukrepov, ki so skladni s strateškimi cilji oživitve evropskega gospodarstva. Vsega ne bom navajala, ker se bojim, da bi trajalo predolgo. Rada bi samo zaključila s tem, da povem, da bo Evropa išla iz te krize, glede na to, da ta kriza ni samo monetarna, ni samo gospodarska, ni samo kriza dela, torej išla bo samo z novim paktom, zavezništvom med civilno družbo, podjetji, družinami. Medsebojni odnosi morajo biti v središču in zaslužek, ki ga državljani zaslužijo s svojim vsakodnevnim trdim delom. Treba je znati povezati fleksibilnost in resnost v luči prihodnji generaciji. Rada bi se vsem vam zahvalila za vašo pozornost. Hvala. Naslednja govornica je gospa Harms, poslanka Evropskega parlamenta. Gospod predsednik, dame in gospodje. Če želimo povrniti zaupanje v krizno upravljanje na evropski ravni, potem bi rada povedala, da je to kriza, ki je niso povzročili nekje od zunaj, pač pa tudi mi kot evropejci smo globoko zapleteni v to krizo. In deli Lizbonske strategije, deregulacijske politike, so imeli neposreden vpliv na sedanjo situacijo. Vse do danes pogrešam kritičen razmislek Evropske komisije o tem, da smo že leta 2007 videli prve signale, ko bi se Evropska komisija morala odzvati. Po letu 2007 so se ti signali okrepili, vendar pa nismo videli nobenih tendenc, nobenih teženj Evropske komisije, da bi regulirala finančne trge. Mislim tudi, da je premalo, če to krizo omejimo in razumemo zgolj kot krizo finančnih trgov. Mnogi kolegi so omenili, da imamo pravka s tremi krizami. Krizo socialnega področja gre za razkol naše družbe zaradi ne pravične porazdelitve dobrin, to je kriza gospodarstva, ki je nastala zaradi poloma finančnih trgov in ne nazadnje tukaj še podnebna krima, klim, eh, kriza oziroma klimatska kriza, kjer vidimo, da je prišlo do prevelikega zapravljena, do prevelike potrošnje. In sedaj, ko intervenirajo z nastotine milijardami, je treba reagirati na vse te tri krize. Potrebujemo ne samo New Deal, potrebujemo zeleni New Deal. Tak, ki se ne bo izmikal temu, da bi z eno politiko razrešili vse te tri krize. Mislim, da bi bilo dobro, če ne bi reagirali tako solistično, kot smo videli včasih. Evropska unija bi morala reagirati močneje in bolj skupaj. Na voljo imamo inštrumente in bolj se moramo pogovarjati o tem, kako je mogoče povrniti zaupanje v že obstoječe inštrumente Evropske unije. Upravičeno je bilo rečeno, da Lizbonska razprava pravzaprav vse skupaj preplavlja. Mislim tudi, da bomo dvome v Evropsko unijo prebrodili samo tako, če bomo resno ocenili, kaj smo do sedaj dosegli. Ne smemo vedno znova trditi, da je ta Lizbonska strategija tista, ki se jim moramo zahvaliti za vse dobro, ko pa pridemo do problemov, so pa ZDA tiste, iz katerih smo uvozili vse probleme. Mislim, da bomo pridobili več zaupanja v Lizbonsko strategijo, če bomo bolj pošteni in če bomo bolje načrtovali, kot smo do sedaj. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Zdaj na vrsti gospod Larsen iz Danskega parlamenta. Mange tak, herr formand. Det er en vigtig og meget alvorlig krise, vi står i, eh, både Hvala lepa, dame in gospodje. Velika kriza, v kateri smo se znašli v Evropi in v preostalem delu sveta, ne pomeni, da moramo sedaj paničariti. Je pa res, da potrebujemo v Evropski uniji odločenost, da bomo nekaj naredili, da o problemih ne bomo samo govorili. Nikakor ne smemo v Evropi postaviti na kocko stabilnosti. To pomeni, da se ne smemo znajti v situaciji, ko bi se države preveč zadolževale in s tem bi v Evropi nastajali novi problemi. To bi dejansko na srednji in dolgi rok prineslo ogromne probleme. Vsekakor se moramo držati tržnih načel. Kot je bilo rečeno, se zauzemamo za socialno tržno gospodarstvo in zelo pomembno je, da se tega držimo tudi v prihodnje. Vsekakor pa ne smemo priti do situacije, ko bi zavladala panika. Socialno tržno gospodarstvo si želimo, kot smo rekli, in do sedaj je bila regulacija relativno dobra, vendar pa nikakor ne smemo dopustiti protekcionizma, ker bi ta pripeljal do ogromnih problemov. To bi pomenilo, da bi se znašli v situaciji, ko se bo Evropa vrnila v čas druge svetovne vojne in časa po njej. In tega mislim, da si nihče od nas ne želi. Zato je zelo pomembno, da ravnamo previdno. To pa pomeni, da moramo poskrbeti za to, da bomo ob pravem času uporabili prava sredstva in prave ukrepe. In v tem kontekstu je zelo pomembno, da mislimo tudi na to, oziroma da se zavedamo, da so se tudi prebivalci spremenili. Čez 40 let bo evropsko prebivalstvo predstavljalo samo 4 odstotke svetovnega prebivalstva. To je pravi izziv, ki je pred nami. In o tem moramo razmišljati. O stabilnosti na kratki, srednji in dolgi rok. To pa bi lahko bil tudi povod za to, da prenovimo naš sistem. Z drugimi besedami, da prenovimo, kako delamo v Evropi in s katerimi sredstvi delamo in kaj proizvajamo. Prav tako moramo spodbujati zeleno energijo. Vidimo, da lahko okoliščine spremenimo, zlasti v luči podnebne krize, v kateri smo se znašli, je zelo pomembno, da tukaj nekaj naredimo in seveda, da naše gospodarstvo temeli na znanosti. Še nekaj. Na Danskem že leta dolgo dosegamo zelo dobre rezultate z prožno varnostjo, kot je rečemo flexicurity. In upam, da se bo tudi Evropa od nas lahko česa naučila. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Hakl iz avstrijskega parlamenta. Mislim, da je bilo danes že veliko stvari pravilno povedanih. Veliko je stvari, ki jih moramo sedaj narediti in kjer nimamo izbire. Omejila se bom na to, kar sem v današnji razpravi do sedaj pogrešala. Evropa je po eni strani svetovna sila, kar pomeni, da mora nositi odgovornost ne samo za se, pač pa tudi za druge države. Zato se mi zdi, da bi morali povedati kaj več, kako bomo nosili odgovornost za države na naših mejah, ki lahko naredijo manj zase kot mi. To so tudi revne države. Obstajajo revnejše države, Hrvaška, Ukrajina in druge države, ki imajo konkretne potrebe. In mislim, da bi po tej krizi lahko od trga tudi profitirali. Drugič, mislim, da obstaja velika nevarnost, če bi se sedaj posamezne države odločile oziroma povzročile velik proračunski primankljaj in se s tem ne držale eh, finančne discipline. Zato pozivam komisijo naj ustrezno strogo poseže. Ta proračunski primankljaj se lahko povzroči zaradi podpore lastnim industrijam, kar pa bi imelo domino učinek na vse nas. In predstavljam si, da bi nekoč v prihodnje lahko odplačevali dolgove samo s tem, da bomo tiskali denar. Mislim, da je ta čas sedaj že mimo, ko bi na ta način zapirali luknje v proračunu. Potem, biti moramo tudi vizionarji jasno mi je, da ne moremo govoriti o družbi, ki temelji na znanosti. Danes vidimo, da če ima nekdo hišo, ima bistveno boljšo boniteto kot pa nekdo, ki ima zaposlene, dobro izobražene ljudi. In zdi se mi, da moramo spremeniti naš način razmišljanja in tudi bonitetni kriteriji se morajo spremeniti ter upoštevati tako imenovane socialne veščine in spretnosti. To je treba vključiti, kajti sicer v tem finančnem sistemu ne bo mogla zacveteti na znanju temelječa družba. V Evropi se vedno znova govori o odpravljanju birokracije za naša podjetja. Tega se je treba še bolj energično lotiti, kajti nedopustno je, da mora podjetje, ki zaposluje deset ljudi, deset procentov svojega časa porabiti za to, da izpolnjuje statistične zahteve. Lepo prosim, da ta moj prispevek upoštevate pri svojem razmišljanju. Hvala. Hvala. Naslednji govorec je Gabriele Cimer oziroma govornica iz Evropskega parlamenta, zadnja govornica danes. Ja, danke. Hvala lepa. Gospod predsednik. Rada bi se naslonila na to, kar je povedala kolegica poslanka Harms. Gre za vprašanje. kakšno vlogo bo imela Evropa pri iskanju rešitev. In mislim, da se tukaj ne moramo sedaj delati, da je bila ta kriza povzročena samo zaradi zunanjih dejavnikov. Evropa je sama prispevala k temu. In podobno kot nekateri drugi kolegi iz Evropskega parlamenta, mislim, da je delno za to zasluga tudi Lizbonske strategije. Prišlo je do zaostritve krize opravka smo imeli z dogmo neomejenega prostega kapitala. To smo nekako negovali tudi v Evropski uniji in tudi v pogodbi iz Nice, pa tudi v Lizbonski pogodbi nismo naredili nič proti temu, da bi odpravili pogoje, v katerih je nastala ta kriza. Videli smo tudi, kaj se dogaja s finančnimi tokovi in tudi finančne inštitucije so se ravnale po takih pravilih kapitalizma. Mislim, da je program konjunkture v nekaterih točkah zelo koristen, drugot pa vidimo, da bomo tukaj težko kaj dosegli, ker vse temelji na starih strategijah. Komisija mora popraviti svojo filozofijo, kajti do sedaj se je ravnala strogo po ameriških finančnih trgih, sedaj mora to popraviti. Poleg tega mislim, da je potrebno spremeniti tudi mandat Evropske centralne banke, ki se mora usmiriti na stabilnost plačilnih sistemov. To pomeni, da mora Evropska centralna banka nadzorovati tudi komercialne banke in druge finančne inštitucije. Prav tako mora komunicirati z nacionalnimi eh, finančnimi organi in treba je tudi ustvariti pogoje, da Evropska centralna banka lahko v kriznih razmerah poseže, recimo v primeru nesolventnosti bank. In tretjič, po mojem mnenju, potrebujemo ne samo državne programe, pač pa potrebujemo tudi spodbujanje javnih naložb in ustvarjanja novih delovnih mest. Na ta način bomo lahko umilili učinke krize in na ta način bomo tudi lahko spoštovali vse učinke, ki jih ima ta kriza. Na ta način bomo lahko uveljavili tudi bolj v prihodnost usmirjene ukrepe, ki nas v prihodnje ne bodo obremenjevali. Eh, čas. Hvala. Naš čas se je iztekal. Nekateri ste še prosili za besedo, pa niste prišli na vrsto, zato pa boste imeli prednost pri jutrišnji razpravi. Zdaj pa spet besedo predajam gospodu Peteringu. Mislim, da je zelo pomembno, da vam sporočim, da boste takoj jutri do povdan dobili besedo tisti, ki ste na seznamu prijavljeni govornikov. Še par praktičnih nasvetov. Delovna skupina A, kjer bo govora o spodbujanju nalož podjetništva in SME-jev, bo se stankovala še naprej tu v tej dvorani. Delovna skupina 2, socialna Evropa, ustvarjanje delovnih mest, boj proti revščini, zagotavljanje prostega pretoka ta bo sestankovala v dvorani nasproti te, torej samo greste skozi vrata ven in nasproti je druga dvorana. In potem še tretja delovna skupina, trajnostna Evropa, gospodarski razvoj in podnebne spremembe. Ta bo sestankovala v prvem nadstropju, po krožnih stopnicah se spustite dve nadstropji niže na prvo nadstropje in tam najdete dvorano Ana Lind še nekaj bolj prijetnega, čeprav vem, da je tudi delo za vas zelo prijetno. Ob 19.10 bo potekal sprejem in sicer v drugi zgradbi in sicer ASP Altero Spinelli, to je na drugi strani. V parterju, če greste na levo, boste tam videli ogromno skulpturo. Mislim, da je to iz časa zadnjega italijanskega predsedovanja. Tam bo potekal sprejem od 19.45, pa bo v restauraciji Evropskega parlamenta, to je na desni, ob vhodu, torej ob 19.45, pa bo tam sledila večerja, na katero vas vabi Evropski parlament. Še naprej vam želim plodne razprave, vidimo se torej na sprejemu in na večerju jutri zjutraj nadaljujemo ob 9.30. Hvala lepa. Hm?